vous avez reçu le projet Prijeli ste osnutek dnevnega reda in naj vas obvestim, oziroma dobili ste tudi obvestilo o tem, kateri jeziki so vam na voljo, kar zadeva tolmačenje na današnjem sestanku. Na svojih mizah pa ste prijeli tudi deset dobrodošljice, tako rekoč, ki torej mapico z dokumenti in informacijami za nove poslance in poslanke. Tam so upisane vse vaše dožnosti in pravice kot eh, člani odbora za proračun in tudi pregled našega vsegajnega dela. To je pripravil sekretarjat in zato se jim zahvaljujem. Tudi Osnutek popravkov ste prejeli in sicer 17. julija gre za predvsem tehnične popravke, glede katerih smo se dogovorili z drugimi institucijami in v tesnem sodelovanju s pročevalko gospod Gresle. Skladno s pravilom 231 poslovnika, pristojni odbor preuči ta predlog in ga potem predložil obravnavo na plenarno zasedanje. Tako da predlagam, da obravnavamo ta popravek na naslednjem plenarnem zasedanju, če seveda nobeden od poslancev ali poslank temu ne ogovarja. Toliko, da preverim. Torej, ugovorov očitno ni. Torej, lahko rečemo, da smo dosegli konsens glede tega korigenduma, glede tega popravka in da ga naš odbor soglasno sprejema. No, imeli bomo tudi razpravo o proračunu za 2015 in v tem kontekstu naj vas opozorim, da je ta točka vezana tudi na točki 4 in 5, za katere pa še nimamo poročevalca in sicer uporaba solidarnostnega sklada in uporaba instrumenta prilagodljivosti. Kot veste, je svet dokončno na ravni koreperja dosegel dogovor prejšnji teden, da se razdeli predlog. Uh, komisije na 2 milijona 400, na 2400 milijonov za komisijo in prostali del za svet. To je bilo potrebno, ker že obstaja precejšnji razkorak med prevzetimi obveznostmi in plačili in znižanje za plačil za več milijard in znižanje prevzetih obveznosti za 500 milijard, nam bo omogočilo, da situacijo izboljšamo. Zdaj pa dajem besedo gospe Karti Zabal, ki je naša splošna pračevalka za tretji razdelek. Na to pa bo sledila še gospa Monika Holmar za preostale razdelke. Gospa pračevalka, izvolite. Gospod predsednik, la verdad, que no hay mucho. Najlepša hvala, gospod uh, predsedujoči. Pravzaprav nimam veliko kaj reči z vidika, kaj je novega eh, pri proračunu za leto 2015. Kot ste sami rekli, je svet že zauzel stališče in sklenil, da bo 522 milijonov obveznosti črtav in pa 2,5 milijard plačil. To ne rešuje problema, ki ga imamo s plačili. Pravzaprav pomeni dodatno krčenje plačil za leto 2015. Spomniti se moramo, da je odbor predlagal, da bi prišli do meje, ki je bila na voljo prek večletnega finančnega okvira. Tako da si pravzaprav res nismo mogli predstavljati dodatnih krčen proračuna za leto 2015. Vendar pa je komisija podala te številke, vendarle pa je potem svet sklenil, da jih bo še znižal za 2,5 mil, um, milijarde. Sedaj bomo morali obravnavati ta predlog in odločiti, Eh, bom, oziroma videti bomo morali, kako bo sklepal svet, ali bo sprejel spremembe proračuna, ki so bile predlagane in ali bomo lahko na te podlagi našli rešitve za plačila. Nekih novih informacij še nimamo in sumim, da bo nam komisija povedala, kakšno je dejansko stanje plačil za leto 2014, ki so še ne plačala in kaj lahko storimo z vidika plačil za leto 2015. V odboru za kulturo, kjer sem bila um, na mestni član, so tudi govorili o proračunu in predstavniki komisije za mladino, kulturo in šport so dejali, da če ne bomo pravočasno sprejeli odločitve glede spremembe proračuna, potem bodo štipendije v okviru Erasmusa za naslednje leto oziroma za prostanek leta ogrožene. In upam, da ne bomo imeli enak problem, kot smo ga imeli prejšnjič, ko nismo pravočasno našli rešitev, kar je privedlo do izrednih sestankov in do tega, da smo morali spremati nujne spremembe proračuna. In gre za zelo pomemben primer, kajti Erasmus je verjetno verjetno eden najboljših primerov evropske politike in vsekakor si ne želimo, da bi te štipendije bile ogrožene. Kot poročevalka in kot eh, poslanica, poslanka Evropskega parlamenta resnično upam, da bomo dobili potrebno podporo. Naše stališče mora biti močno z vidika plačil, kajti tukaj leži največji problem. Seveda pa bi jaz rada povedala še kaj več o obveznostih, kajti obveznosti so tiste, ki se navezujejo na politike in na naše prednostne naloge, medtem ko so plačila pravzaprav tehnična posledica obveznosti, ki jih sprejmemo v parlamentu v sodelovanju s svetom in komisijo. Seveda bomo morali um, si prizadevati tudi v naših pogovorjih s svetom, kajti svet bo, je, je tisti, ki bo moral plačati za izvršene programe, za katere smo se obvezali. Vendar pa se ne, ne smemo izgubiti spred oči političnih prednostnih nalog tega parlamenta. V splošnih smernicah marca smo sklenili, da bi morali imeti največja sredstva na voljo za evropske programe, tako da bi lahko te naložbe učinkovito izvedli zdaj, ne pa šele leta 2018 ali 2019. Evropski parlament sicer ni velika ustanova, vendarle pa zagotavlja nek zagon v državah članicah za naložbe v infrastrukturo, tehnologijo in tako naprej mislim, da moramo biti tukaj resnično konkurenčni v Evropski uniji, ne pa, da si prizadevamo za čim prejšnji spust v globine. Kar zadeva proračun Evropske unije, bi morali biti sposobni podpreti države članice in spodbuditi najrazličnejše vrste programov in izobraževanja, tako da bo lahko Evropska unija referenčna točka za prostali svet, v katerem živimo. 15 odstotkov, um, kar zadeva obveznosti in, in um, plačil, ne odraža naše vloge. In naj še nekaj povem o podatkih, ki prihajajo, o pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih gre za majhen delež proračuna, vendar pa je ta del proračuna blizu oziroma zelo pri srcu um, Evropskemu parlamentu in poslancem. Um, v zadnjih dveh letih so poslanci predstavili 117 pilot, pilotnih projektov in 324 pripravljalnih ukrepov, nekaj je novih, 42 pa jih je že obstajalo prej. Poprečje je, je 1,543 milijona evrov, tako da smo imeli tukaj oceno komisije. Veste, da je komisija vsem predlogom Evropske parlamenta vse, Evrop, vse predloge Evropskega parlamenta poročila, tako da bi nam povedali, ali so ti programi izvedljivi ali ne. Tako da smo prejeli uh, oceno teh ukrepov, štiri še niso bili ocenjeni, bodo pa septembra, ko bomo prejeli torej tudi evalvacije za drugi krok projektov. Kot kriteriji pa se, so je treba povedati, da je ocena komisije pomembna, vendar pa, da če bi Evropski parlament ocenil, da izvedba enega plotnega projekta pomeni politično prednostno nalogo, če tudi komisija ni enakega mnenja, pa mi menimo, da bi moral biti tak pilotni projekt uh, izpeljan, moramo potem resnično zagotoviti, da tak projekt obludi, obrodi sadove. Seveda je ocena komisije nek pogoj, kljub samo pa moramo tudi mi imeti naše politične prednostne naloge, ki morajo biti na prvem mestu. Hvala. Hvala lepa, gospa glavna poročevalka. Hvala za vaše mnenje in ugotovitve. Res je, da smo na začetku novega sklica in še zlasti moramo biti pozorni na izvršena plačila glede na prevzete obveznosti ker sicer bi bilo lahko videti, kot da smo neke vrste prevarantje in eh, ne moremo začeti svojega dela na podlagi neplačanih dolgov, to je treba najprej eh, poravnati. Eh, vemo, da se potem dolgovi kar seštevajo tisto, kar se je preneslo iz leta 2010 v 2013, je bilo že dovolj pomembno in ni treba, da nadaljujemo z enakim pristopom. Uh, ali bi še kdo rad kaj dodal? Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Rad bi se zahvalil poročevalki, da je povzela problematiko in z njo se strinjam, da je glavni problem v tem, da prevzemamo neke obveznosti, potem pa plačila niso izvršena. In to že več, že več mandatov sem bil župan mesta in potem tudi vodja samopravne regije in vem, kaj, kaj takega pomeni, namreč, da plačila zamujajo. Gradili smo povezave med dvema državama, med drugo svetovno vojno so bili mostovi uničeni, sedaj smo jih ponovno gradili in 50 odstotkov sredstev je prišlo iz naših virov in ko samuja sofinanciranje, to predstavlja resničen problem. Pred nekaj leti smo sprejeli direktivo, v kateri smo se zavezali skupaj s svetom, da bodo vsa plačila izvršena v desetih dneh. Pa v 30 dneh in v 60 dneh. Zdaj pa svet pravzaprav krši svojo lastno obveznost in to eh, predstavlja velik problem. Če plačila ne izvršimo pravočasno, potem tudi župani ne morejo plačevati pravočasno in to pomeni, da podjetja ne dobivajo sredstev pravočasno. Le 4 odstotke podjetij ima zdaj dovolj sredstev, da uh, delajo projekte sami in velike, velik problem imajo pri dostopanju do sredstev. Skratka, s tem predstavljamo oziroma mi ustvarjamo nek problem, svet se mora tega zavedati in storiti moramo vse, kar lahko, da bi rešili ta problem. To vprašanje se znova pojavlja vsako leto in edina rešitev, ki jo vidim, je ta, da izvršujemo naše obveznosti in tudi, da upeljemo in izpopolnimo naš sistem lastnih virov. Vem, da se je gospod Juncker zavezal k temu, da izpelje davek na finančne transakcije in upam, da bomo to resnično dosegli. Hvala lepa, gospod Torvalds. Uh, hvala gospod predsedujoči in hvala lepa tudi poročevalki. Eden prvih stavkov njene predstavitve je bil, če bo svet sprejel razumno odločitev. Ta pogojni stavek je zame eh, in čeprav prihajam z države Božička in bi moral van verjeti, pa vendarle ne verjamem v možnost tega, da bi svet kaj k malu lahko sprejel tako razumno odločitev. Skratka, bližamo se seveda, kaj se bo zgodilo, če, ko bomo prišli bliže Božiču in se bodo začeli obnašati in razmišljati drugače. Dve stvari bi izpostavil nekatere od obveznosti, ki jih sprejemamo, so nekoliko oportunistične. Naše obveznosti oziroma sredstva za uh, obveznosti sprejemamo, čeprav vemo, da te stvari ne bodo v bližnji prihodnosti izpeljane. In tukaj ne smemo biti nespoštljivi. Če bomo mi kazali svetu, da trošimo denar, ki ga nimamo, potem bo naš konec dokaj žalosten lahko pravim, da si moramo pogledati, kakšne obveznosti sprejemamo, bi želel eno zavezo strani sveta in ta zadeva umestni pregled. Kaj ti, če bo to zgolj neka formalnost, potem bomo v položaju, ko bo verjetno nekdo rekel, da v odboru za proračun sedi skupina cepcev. Tega pa si ne želim. Hvala. V vsakem primeru bi se s tem spremenila avtoriteta Evrope, gospod Levandovski. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Ta težek proračun leta 2015 pa pomeni, da smo šele v prvih uh, korakih v prvem obdobju nove finančne perspektive. Več kot 40 odstotkov sredstev je namenjenih eh, zaključevanju starih programov, le 25 odstotkov pa novim programom. Vem kar nekaj glede zamujanja s plačili v letu 2014 in ključ za uspešno izvrševanje v naslednjem letu je v tem, da sprejmemo dodatke za leto 2015 in s tem premostimo vrzel v, na začetku se moramo predvsem osredotočiti na uh, obveznosti in potem pa bomo morali temu slediti z plačili, da bi zmanjšali zamude plačil. Kakšna je zgornja meja za 2015? Še vedno je dva, dve milijardi nižja, kot je bilo porabljenih sredstev leta dva tisoč trinajst letos imamo zgornjo mejo ki je za osem milijard nižja od tega kar je bilo porabljenega v lanskem letu in težko najdemo rešitev za leto dva tisoč štirinajst to je misija nemogoče namreč eh, da na ta način ustrezno izvršujemo proračun za leto dva tisoč petnajst krčenje sveta je v nasprotju z njihovimi izjavami lahko bi citiral izjave sveta torej kaj so sprejeli na juniju strateško agendo za unijo včasih spremembe in tudi da bomo pripravili gospodarstvo za prihodnost s polno uporabo strukturnih skladov z mobilizacijo prave mešanice zasebnih in um, javnih sredstev in tako naprej. torej krčenje je v popolnem nasprotju s tem kar so vlade sprejele šestindvajset in sedemindvajset junija pravil oziroma rešitev za ustrezno izvrševanje proračuna je torej v tem, da za leto 2014 sprememo dodatke in s njimi premostimo vrzel. Hvala. Merci. Hvala lepa. Gospod Zani. Grazie, signor Presidente, grazie alla... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. In hvala generalni poročevalki za njen uvod. Nov sem v odboru za proračun. In ko sem začel brati o evropskem proračunu, sem bil šokiran, ko sem bral o tem, kaj se dogaja s plačili. Trije dokumenti, ki se vračajo 20 let v preteklost, namreč Evropska unija, parlament in svet sta uh, torej prelagala to težavo in jo odlašala iz leta v leto. Če hočemo biti pošteni do državljanov, moramo izpolnjevati naše obveznosti, ki smo jih prevzeli nase. Tako da mislim, da stališče sveta glede plačil in glede proračunskega leta 2015 ni spremljivo. Zelo trdo bomo morali delati, da bi to vrzel zmanjšali in da bi znova vrnili verodostojnost ustanovam. Kot je že povedal eh, kolega, ne gre zgolj za vprašanje verodostojnosti, gre tudi za gospodarsko vprašanje, kajti če Evropska unija ne bo zmogla plačevati svojih računov eh, ponudnikom storitev in lokalnim oblastem, naprimer, Eh, potem oni ne morejo investirati, ne morejo izplačevati plač in to bo potem seveda potisnilo gospodarstvo v nazadovanje in s tem se bo ustvaril čarobni krok, ki ne bo trajnostno. Hvala. Najlepša hvala. Odprl sem to razpravo takoj po predstavitvi glavne poročevalke. V bistvu sem hotel dati še besedo gospe Almar. Eh, vendar eh, ima trenutno druge obveznosti in se nam ni mogla takoj pridružiti. Zato bi eh, sedaj dal možnost, da pove svoje mnenje in dopolni zadeve. Hvala. Torej se zdaj posvečam proračun Evropskega parlamenta. Tukaj smo smo s predsedstvom imeli zelo intenzivna pogajanja in razprave. Imel, imamo nenavadno sestavo glede na, tem, na to, da se mandati eh, zaključujejo in da je leta 2014 eh, odšlo veliko starih poslancev, veliko več, kot je bilo predvideno in To bo seveda imela posledice tudi za leto 2015, kaj ti kolegi imajo določene pravice do prehodnih plačil in to bo treba znova vključiti v naše proračunske načrte. Kolega, ki sedi za mano, je prevzel nas pokojnine in tako naprej. Hvala, gospod Levandovski. Um, sedaj imamo 1,8 odstotno zvišanje. To je vključuje tudi prilagoditve plač iz leta 2011 in 2012, um, kar moramo tudi vključiti v proračun za leto 2015. To je manj, kot je pričakoval in prenačrtoval generalni sekretarjat predhodno. Govoriti moramo tudi o stroških stavb, ali jih bomo preložili naprej ali pa jih bomo financirali takoj. Eh, glede na to krčenje, ki jo imamo v proračunu, imamo krčenje za 67 mest, torej en odstotno nižanje delovnih mest, ki ga mora izvesti tudi Evropski parlament. Naš proračun tudi zato ni povsem običajen, ker še nimamo uh, dokončnih um, informacij o odboru regij in ekosoko, kajti tam se še spreminjajo uh, Eh, mesta eh, oziroma kadrovske potrebe in to seveda izkoreninja oziroma izkrivlja, izkrivlja statistiko. To pomeni, da moramo resnično počakati, da bomo videli, kaj pomeni to za delovna mesta, odbor za regije in odbor za gospodarske zadeve. Torej, ti dve organizaciji predata delovna mesta uh, Evropskem parlamentu. S tem se ne poveča proračun za Evropski parlament, ampak se s tem premeščajo delovna mesta med ustanovami. V eni ustanovi se črtajo, drugi pa se prištejejo. To bo prišteto k plusu eh, za proračun Evropskega parlamenta in mislim, da bomo do septembra imeli res točne številke, kajti septembra bi naj imeli vse na mizi, tako da bomo resnično lahko delovali na jasni osnovi. Drugič, Omenila bi probleme na štirih drugih področjih um, in sicer imamo posebne težave pri zunani službi, službi za zunanje zadeve. Po mojem mnenju je svet krčil tam neracionalno in neproporcionalno. Zame je to nerazumljivo, kaj se dogaja, kaj ti s tem delovnih mest tam ni več mogoče uh, zasesti. Ta tako imenovana abatement rate je bila dvignjena ampak ta delovna mesta vsekakor potrebujemo, kajti sicer eh, posla, oziroma veleposlaniki nimajo več eh, delovnih mest, ki naj bi jih zasedali. Pri tej abatement rate imamo tudi odločbo Evropskega sodišča, kjer so bili pogovori med eh, svetom in, in, svet, in sodiščem in očitno svet ni prebral vlastnih stališč, namreč krčil je to, Eh, sodišču kar je prej sam predlagal to je predvsej presenetljiv pojav problem pa je da evropsko sodišče trenutno ima dvakrat več pripada zadev, kar pomeni, da časih pogajanja trajajo tudi do tri leta. Imamo med tem tudi primere, ki eh, vključujejo veliko sredstev, kjer bi naj, na primer, udeleženci plačali tudi milijardo evrov kazni. In če bi se ti eh, sodbo dobili potem bo to evropska unija morala plačati skupaj z obrestmi. to pomeni da bomo ta problem z evropskim sodiščem morali stvarno obravnavati in tudi vprašati svet zakaj je se odmaknil od stališča ki ga je prej sam sprejel in v, sicer v dogovoru z evropskim sodiščem. Torej, pri drugih eh, oddelkih so pa manjši problemi in tiste lahko obravnavamo potem kasneje septembra. Merci Madame le rapporteur, merci pour toutes ces précisions. Hvala lepa gospa poročevalka, hvala za vsa ta pojasnila, to kar pravite je pravzaprav vse res drži in tu bi moral ravno biti parlament za zgled. Dajem besedo gospodu Daču. Tisztelt eh, elnök úr, kedves eh, kollégák! Eh, Első... Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Najprej eh, bi se rad zahvalil eh, in hkrati tudi čestita obema poročevalkama, ki sta zelo dobro opravili svoje delo. Eh, bi pa povedal tri zadeve. In sicer jasno bi rad povedal, da podpiram stališča eh, poročevalki in eh, mislim, da je stališče sveta v zvezi s proračunom za leto 2015 popolnoma nespremljivo. In sicer zaradi tega, ker nam nikakor ne pomaga, da bi našli rešitve za probleme, s katerimi se soočamo. Eh, mislim, da ni treba eh, podariti in ponavljati komentarjev, ki jih je že dobro povedal gospod Levandovski, vendar je res treba poskrbeti za pravo razmerje med eh, prevzetimi obveznostmi in plačili in ne smemo si privoščiti, da bi se ta razkorak še nadalje večal in da bi trajno prizadel ne le kohezijske politike, temveč tudi vse, kar je povezano s tem. Torej, storiti je treba vse, da se ta prepad ne poglobi. In eh, rad bi vas upozoril tudi na to, da se na to navezujejo še druge težave v proračunu za leto 2015. Res je sicer, da je bil do neke mere že dosežen kompromis, vendar je okvir večletnega finančnega načrta eh, nekaj, kar ne more temeljiti samo na ohlapnem kompromisu. Eh, lahko bi rekel, da je ta kompromis v tej obliki, kot je bil dosežen, dokaj poprečen in eh, da ni nekaj, na kar bi bili ponosni kot evropska institucija. In nekaj tednov po oziroma nekaj tednov pred samimi volitvami in takoj po volitvah eh, je bilo vzdušje, navdušenje za več Evrope zelo prisotno, potem pa so nenadoma spet vsi postali skeptični in eh, mislim, da se to odraža nekako tudi v početju sveta. Svet je tudi vedno poln fraz o več Evrope, vendar kadar je treba konkretno ukrepati, vidimo, da se svet obnaša tako, kot da bi si želel manj Evrope. To je popolnoma nespremljivo. In zaradi tega bi eh, rad opozoril eh, predsedstvo in vsa predsedstva, ki mu bodo sledila, da je treba. Eh, biti konkreten in ta načela več Evrope pokazati v konkretnih ukrepih in konkretnem delovanju. Hvala lepa. Hvala, gospod Dugan. Thank you, Chair. Can I thank uh, uh, both rapporteurs? I wanted to... Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se obima poročevalkama. Omenim pa bom komentarje na splošni proračun in hvala Edi za njeno predstavitev in da nas je spomnila, kako pomembne so obveznosti. Seveda so te vedno bile pomembne za odbor za proračun, kajti s tem se zavezujemo k nečemu za prihodnost. Ko pa govorimo o proračunu za leto 2015, je prava težava v tem, kakšna bo raven plačil, tako kot že poprej. Slišali smo, da bo svet zahteval krčenje, eh, predlog eh, proračuna z vidika komisije želijo krčiti za približno 2 milijardi evrov in to bo imelo sveda resne posledice še zlasti, če ugotovimo, da smo že tako ali tako brez denarja in da bi naj uh, um, bila krčenja usmerjena predvsem v razdelka 1A in 1B. To bo seveda imelo resne posledice. Nažalost pa znova nekatere države članice to zanikajo in bodo želele zatrjevati, da problemov ni. Uh, mislim, da bi bilo resnično dobro, če bi naš odbor povedal komisiji, kje so problema z resnimi problemi. Morda bi komisija morala povedati, ali bo lahko prišlo do zamude pri plačilih, da plačila ne bodo izvršena. Slišali smo o morebitnem problemu z Erasmusom, ampak to je zgolj en problem. Ne vem, ali so predstavniki komisije tukaj. Uh, morda bi lahko danes ali pa eh, na naslednjem zasedanju nam povedalo več o teh podrobnostih in potem bomo lahko ne le v tem odboru, ampak tudi svetu in voljivcem, ki jih predstavljamo, povedali jasno, da če plačila ne bodo na ustrezni ravni, da bo lahko prišlo morebiti do resničnih in resnih zamud pri plačilih. Merci. Nous avons eu à ce sujet un débat en plénière à Strasbourg euh, mercredi. Najlepša hvala. Imeli smo seveda razpravo v Štrasburu na plenarnem zasedanju ravno to, na to temo. Gospod Denano. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Gre dejansko za pomembno točko, ki si zasluži nekaj razmisleka. Proračunsko vprašanje seveda pogojuje prihodnost Evropske unije in pogojuje tudi uh, podobo Evropske unije v očih državljanov in 25. Eh, maja smo videli, kakšna je dejansko Evropa v očih državljanov, da eh, so mnenja, da Evropa ni sposobna voditi politiki, ki bi dejansko vplivali na njihova življenja. Eh, no, že pred leti smo govorili o proračunu viš, v višini 1,24 ali celo 1,4 odstotka eh, BDP, da smo daleč od tega in uh, kljub temu s, imamo težave s plačili in to je problem. Seveda je potrebno zagotoviti skladnost med prozetimi obveznostmi in plačili in eh, to je edini pravzaprav resen način upravljanja proračuna. Poleg tega je to zelo pomembno tudi za regije. Sam sem nekaj časa predsedoval oziroma deloval v eni od francoskih regij in tam je bil, naprimer, so bili naprimer strukturni skladi zelo pomembno orodje za financiranje javnih politik, eh, regionalno načrtovanje, izobraževanje, promet. Eh, skratka, vplivalo je to na vrsto zadev, ki se neposredno dotikajo kogarkoli, tudi državljanov Evrope. In eh, tu ne moremo enostavno pustiti, da stvari tečejo svoj tok. V našem interesu je, da zagotovimo, da je Evropska unija tudi po tej plati bolj prepoznavna v čeh državljanov. Kot smo že slišali v preteklosti in kot smo ponovno slišali prejšnji teden, je vprašanje lastnih sredstev pridnostna naloga za naš odbor. Če bomo še naprej se ukvarjali s. Eh, stalnimi težavami pri plačilih ne bomo prišli daleč, zato moramo resno razmisliti o vprašanju lastnih sredstev. Gospod Kilnov. Eh, Hvala, tudi jaz bi se zahvalil obema poročevalkama. Mislim, da smo resnično povedali že veliko, morda že vse, kljub vsemu pa bi želel še enkrat osvetliti naše stališče. Seveda moram se mora Evropska unija in s tem tudi naš Evropski parlament zauzemati za to, da bo parlament v skladu z zakonodajo in da bo načrtovan in izvrševan zanesljivo. To pa v tem primeru zelo konkretno pomeni, da nivo obveznosti in nivo plačil morata biti usklajena. Ne more se dogajati, da se s tem. Uh, ugradi v sistem neka luknja, ki se potem veče iz leta v leto. Osebno imam vtis, da pravzaprav nihče prav točno ne ve, kdaj zapadajo določena plačila, kdaj določene obveznosti bi morali dejansko prevzeti. Mislim, da bi tukaj morali vzpostaviti več preglednosti tudi do državljanov. Ta preglednost pa lahko poveča tudi naše pogajalske možnosti, kajti na ta način bomo lahko zelo jasno pokazali in povedali, kdaj so določene obveznosti um, dozorele oziroma kdaj, so, kdaj zapadajo. Izravnava teh ravni pa ne sme avtomatično privesti seveda do višanja proračuna v današnjih časih. Državljani zato ne bi pokazali razumevanja, kajti ta sredstva o katerem govorimo so sredstva in denar davkoplačevalcev ne pa naša zato moramo biti um, pošteni pri našem delu in ne smemo pravzaprav načrtovati nekih rezerv ki v resnici niso rezerve kajti vemo iz leta v leto da so te rezerve predvidene za nepredvidene izdatke in da se uporabijo na, v ta namen torej bi jih morali načrtovati tudi kot take torej če povzamem potrebujemo obširno številko oziroma tudi razumljive številke le na tej podlagi bomo sploh lahko delali hvala Hvala. Mislim, da so z nami tudi predstavniki komisije z generalnega direktorata za proračun. Želite tudi vi kaj dodati? Gospa generalna direktorica. Eh, ja, mislim da na tej stopnji evropska komisija pozdravlja vaše komentarje zelo skrbno smo prisluhnili stališčem različnih poslancev in seveda se veselimo sodelovanja z vami tako da bi dejansko dosegli več preglednosti in jasnosti in da bi lahko potem jeseni dosegli sporazum in dogovor. Hvala. Très bien, avec plus de paiement. Dobro. Z nekaj več plačili in malo manj prevzetimi obveznostmi bomo rešili vse probleme. Dobro, zdaj pa dajem besedo še obema poročevalcema eh, splošni, za splošni del in za tretji razdelek. Ja, in mislim, da lahko s tem zaključimo to izmenjavo mnen. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Nimam pravzaprav kaj dosti dodati temu, kar so pravzaprav že povedali člani in članice. Očitno se v veliki meri strinjamo glede tega, kako se lotiti problema plačil. Smo poslišali nekaj pomembnih komentarjev. Ne gre za bitko med eh, svetom in parlamentom, ne gre za medinstitucionalno bitko zob za zob. Eh, potrebujemo drugačno filozofijo pri proračunu Evropske unije. Ideja proračuna. Evropske unije je, da pomaga državam članicam, da jim izvedejo naložbe na prednostnih področjih. In bistvo evropskega proračuna je ravno ta njegova dodana vrednost. Če ima dodano vrednost, eh, oziroma eh, če lahko ustvari dodano vrednost, eh, nek projekt, naprimer, smo ga pripravljeni financirati iz evropskega proračuna. In, eh, v tem kontekstu je seveda ključna naša verodostojnost. Lahko navedem več primerov držav in regij, ki eh, so se odločile prijaviti obsežne projekte, na to pa so bile zato kaznovane, ker niso dobile zadostnih sredstev. Naprimer, vsi poznate program Erasmus. Ta je trenutno v razmeroma slabem stanju in pripričevanje evropskih regij, da se odločajo za projekte, ki koristijo predvsem MSP-jem, civilni družbi in podobno. Eh, to ni vprašanje zgolj razprav o, ali, o številkah ali eh, vprašanje boja zob za zob tu gre res za vprašanje dodane vrednosti evropskega proračuna. Tako da sem zelo vesela podpore vseh držav oziroma vseh delegacij in skupin, ki so se izrekle. Tudi svet, mislim, da jasno ve, kakšno so naša stališča, saj smo pri njih že večkrat uh, eh, ustrajali, ampak predpogajanje je dobro imeti soglasje. Ja, nismo še na koncu, ampak počasi se približujemo. Gospa Holmajer. Ja, samo še kratka pripomba, kar zadeva proračun komisije. Res je težko, ker eh, svet računov, ki jih odpre, potem ne plača. In vedno znova se s tem eh, soočamo in moramo potem mi delati red. Vendar pa mislim, da zdaj eh, mora komisija in drugi narediti red tam, kjer bi ga lahko tudi mi sami. To je potrebno tudi eh, omeniti. Tako da včasih imamo tudi sami težave, vendar pa kar zadeva odnos do sveta, mislim, da imamo jasno stališče. Eh, in poskusili bomo skupaj s eh, ostalimi poročevalci septembra predlagati novo usmeritev na podlagi podatkov, ki jih bomo dobili in potem bomo razmislili tudi o tem, kako se bomo lotili vpraš odprtih vprašanj tudi v zvezi z Evropskim sodiščem eh, in tako dalje kaj ti v času, ko so stvari zelo napete ali pred sodiščem ali pa v zananji politiki, eh, to so obdobja, ko je težko karkoli, eh, o čemkoli drugem resno razpravljati, ampak vendarle številke, ki so v igri, niso zelo visoke, tako da upam, da bo to vendarle uspelo. Najlepša hvala, hvala vsem poročevalcem, hvala za vsa pojasnila, ki ste nam jih podali. Upam, da vam je današnja razprava zbudila upanje, da veste, da imate podporo vsaj tistih članov in članic, ki so se izrekli. In res je to nabiranje neplačanih računov lahko hud udarec za Evropsko unijo. In seveda je proračun vedno preverjanje iskrenosti in iskrenih namenov, kajti obljube so eno, izvedba pa drugo. In zato mislim, da moramo biti res odločni pri reševanju tega problema. Dobro, s tem smo zaključili razpravo o proračunu za 2015, o osnutku proračuna. Potem sta tu še točki v zvezi s strukturnimi skladi in solidarnostnim skladom, za kar pa še nismo imenovali poročevalca, tako da bomo to obravnavali septembra. Zdaj pa prehajamo na proračun za leto 2014 gre za predloge spremen proračuna številka 2, 3 in 4 in predlagam, da naš pročevalec gospod Depre predstavi vse tri predloge spremen proračuna. Ne vas opozorim na to, da je predlog številka 3 povezan tudi z deveto točko dnevnega reda, sprostitev varnostne rezerve, vendar pa tudi za to točko še nimamo poročevalcev. Eh, gre torej za predloge sprememb proračuna glede prerasporeditve lastnih sredstev, glede presežkov iz proračuna in gre tudi za prihodke od glob in plačil obresti in tako dalje. Vse to sodi v predlog spremen proračuna. Tri, gospod Depre, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Kot ste že sami uh, povedali, bom uh, predstavil nekako v istem svežnju ta, te predloge 2, 3 in 4 uh, in s tem bi radi rad tudi podal eh, predlog, da to obravnavamo skupaj tudi tekom pogajanj, ki jih bomo v zvezi s tem imeli svetom. Torej, ta predlog, da jih obravnavamo skupaj, eh, je že predlog, ki ga je podal moj predhodnik oziroma predhodnica gospa Jensen, ki je bila glavna poročevalka za to temo v prejšnjem sklicu in mislim, da smo že 10. julija o tem govorili tudi danes na sestanku koordinatorjev različnih političnih skupin, smo se vsi strinjali, da bi bilo treba tako ukrepati. Torej, te osnutki predlogov sprememb proračuna so bili že predstavljeni, na ta način bodo predstavljeni tudi svetu. To je samo moja splošna eh, predstavitev, predlog številka dve se nanaša na presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 2013. Tu gre eh, tako za prihodke, gre za 1,5 milijarde evrov in še nekaj drobiža. In eh, Mislim, da moramo te zadeve jasno predstaviti svetu, ki mu ta zadeva sicer ni simpatična, ker svet je tisti, ki eh, pravi, da bi na nek način morali preleti neke vrste ček za znesek eh, presežkov, ki so bili ugotovljeni. Sam bi rad podal naslednji predlog. V primeru da bomo vse tri predloge obravnavali skupno pred svetom, bo nedvomno potrebno, skratka nujno bo potrebno, predlagati še eno spremembo k tej spremembi številka dve, zato da ne bo prišlo do neskladi v obravnavi eh, tako tretjega kot četrtega predloga spremembe. Eh, pomembno bo, v kakšni obliki se sprejme ta predlog spremembe. In potem naj povem še par besed o zelo delikatnem predlogu spremembe proračuna številka 3. Namreč v bistvu gre za zahtevo za dodatna sredstva v znesku 4 eh, milijarde 730 milijonov na strani odobritev za plačila. Torej, to je kar velik znesek, vendar je bil znižen za dodatne prihodke. Tu gre za milijardo in petsto eh, milijonov in tako na koncu dobimo znesek treh milijard sedemsto milijonov milijonov. Za plačilo teh eh, dodatnih odobritev eh, bi lahko uporabili eh, maržo, ki ni bila uporabljena na drugi strani in poleg tega bi šlo za mobilizacijo oziroma sprostitev varnostne rezerve. mislim, da je to vsem jasno, da gre za eh, način ukrepanja v skladu z večletnim finančnim načrtom. In tu bo pričakovati težave s svetom. Nekatere države članice so že dejale, da uporaba tega instrumenta ni upravičena. Potem predlog spremembe številka 4. Tukaj za dodatne prihodke gre tudi za eh, težave zaradi zamudnih plačil. In eh, tu ne omenim še to, da smo imeli določene težave že zaradi ukrepov, varuha osebnih eh, podatkov, ampak to prav gotovo tudi sami poznate. In v končni fazi gre za razliko za zmanjšanje za dve milijardi evrov grobem. Če ne povzamem vse skupaj, vse to, kar izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 2013, prihaja do skupne razlike 1 milijarde evra. 4 milijarde 700 milijonov več eh, odhodkov eh, pri tretji spremembi in pri četrti. Gre za razliko približno 500 milijonov evrov. Naj povem, kaj predlagam. Če bomo skupaj obravnavali te tri predloge sprememb, potem eh, ne bo po eni strani treba vračati državam, članicam določene zneske, ki izhajajo iz to vrstih eh, eh, prihodkov, ker se bo gledalo hkrati tako preseške kot primankljaje in se bo lahko to uravnovesilo, kot rečeno, gre za približno 500 milijonov evrov. In to so ti delikatni elementi, o katerih sem že prej govoril, eh, predvsem, kadar gre za sprostitev varnostne rezerve eh, v letu 2014 in eh, tu je treba seveda upoštevati tudi predlog komisije, ki je Naslednji na našem dnevnem redu. Sam torej predlagam, gospod predsednik, da zabeležimo naše strinjanje s temi tremi predlogi komisije, ampak da zahtevamo, da se vsi trije predlogi obravnavajo skupaj, torej v svežnju, in da ustrajamo na tem, da se pri Eh, predlogu spremembe proračuna številka dve ustraja na predlaganem koledarju, zato da ne prije do neskladja pri obravnavi. To pa je vsekakor nujno potrebno, mislim, vsi trije popravki v svežnju, zato da bomo imeli doslednejše in boljše izvrševanje proračuna za leto 2015. No, toliko o tem, eh, drage dame in gospodje, kolegice in kolegi. Hvala, gospod Depre, za vaše pojasnila. Iz tega sklepamo, da se bodo neplačila znižala za nekaj milijard. To je že prvi korak v pravo smer. Gospa poročevalka. Opozicijo, ki je defendido el senjor. Najlepša hvala. V celoti se strinjam s stališčem, ki ga je predstavil gospod Depre, da bi vse tri predloge spremen proračuna obravnavali v svežnu. Govorimo o plačilih in vsi tri predlogi so tesno povezani, tako da mislim, da je res smiselno, da jih obravnavamo skupaj. Zlasti, ker. Če vse tri osnutke združimo bo rezultat tak, da se bomo bistveno laže pogajali s svetom in imamo tudi bistveno več možnosti, da dobimo podporo. Tu nam je pravzaprav priskočila na pomoč tudi komisija, vse te kazni in vse ostalo, kar je komisija uveljavljala, eh, nam je prišlo prav in eh, nam zadostuje malo manj eh, mobilizacije sredstev za podkritje odprtih računov. Vendar pa drži, kar je bilo rečeno, da ne moramo začeti s pogajanji o proračunu 2015, dokler ne bomo vsaj nekako predvideli ali določili časovnico za to, kako bomo rešili problem leto, leta 2014 kajti seveda bo tudi ta rešitev odvisna od prevzemom obveznosti za 2015 in tudi od proračunov iz prejšnjih let. E, tudi za te proračune pa še nimamo posod ravno jasne slike. Skratka, če ne bomo imeli vseh teh e, informacij, se ne bomo mogli resni pogajati o proračunu za 2015. Sveda je res, da proračuni niso nespremljivi ali vklesani v kamen in eh, stvari, ki se dogodijo v enem letu, vplivajo na naslednjo in to je potrebno upoštevati. Najlepša hvala, gospa splošna pračevalka. Ja, euh, eh, torej, prihaja do strinjanja, čeprav razumem z gospodom Deprejem in z njegovim predlogom, da se te zadeve obravnavajo v svežnju. Ali ima kdo še kako mnenje oziroma komentar? Ni nobenega dodatnega komentarja. Torej sklepam, da gremo lahko naprej. Ne? A. Gospa generalna direktorica. For... Najlepša hvala. Podala bi štiri pripombe v zvezi z razpravo o predlogih sprememb proračuna. Najprej naj pojasnim predlog številka 3, o katerem je govoril gospod Depreg in ki je najbolj bistven, kar zadeva zneske in tudi kar zadeva dejstvo, da je vezan na izdatke. Uh, Naj pojasnim, da je komisija predlagala te spremembe zaradi odgovornosti, kajti videli smo, da je izvajanje programov zelo eh, napredovalo že spomladi, izvajanje programov se nadaljuje in zdaj je, približ, je stopna izvedbe pri približno 70 odstotkih. In eh, zato ravno pač, kot smo se bali, se soočamo te s težavami pred koncem leta. In uporabili smo dva instrumenta. Najprej smo porabili maržo oziroma rezervo 700 milijonov evrov in pa 4 milijarde varnostne rezerve. No, druga pripomba je, da poskušam to uvrstiti v kontekst večletnega finančnega nakvirja, kar je omenjal tudi gospod Dupre. Ko je komisija podala svoje stališče o večletnem finančnem okviru, smo dejali, da bo ta okvir eh, operativen, da se ga bo lahko uporabljalo samo, če bomo izkoristili vse možnosti, prožnosti, ki so ugrajene v sistem. In sprejeti je bil dogovor med so zakonodajalcema, da je prožnost dejansko potrebna in eh, za prožnost lahko uporabimo več instrumentov. Eden od njih je varnostna rezerva, ki jo lahko izkoristimo ob koncu obdobja. Potem pa so poleg tega tu še drugi instrumenti, ki jih lahko ad hoc aktiviramo takoj in eh, to so zneski, ki presegajo zgornjo mejo za plačila. Potem so tu možnosti sprememb proračuna, s katerimi se prilagodimo eh, spremembam, do katerih je prišlo čez leto. Včasih gre za negativne novice, ker gre za dodatne izdatke, včasih pa gre lahko tudi za dodatne prihodke in tu ni, ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo še do konca, let, do konca leta. Naprimer. E, imamo sicer dobro predstavo, kaj se nam obeta, zlasti bomo septembra imeli bolj jasno sliko glede plačil, ampak e, Prišlo bo tudi do mobilizacije solidarnostnega sklada in, in morda bodo tudi, kakšne, eh, tudi še določene finančne kazni postale pravnomočne, če podjetja ne bodo vložila pritožb. Skratka, prožnost moramo ohraniti, če želimo, da večni finančni okvir ostane realističen. In pa naslednja točka, kot je upravičeno izpostavil gospod Duprej, se bomo jeseni odločali, ali bomo dodatne prihodke porabili za to, da plačamo nepokrite račune ali ne. In po našem mnenju gre to za zelo relevantno vprašanje, ali bomo dejansko dodatne prihodke uporabili za poplačilo odprtih računov, zato da naš plačilni zaostanek ne bo naraščal s tako hitrostjo kot doslej. In pa zadnji komentar, tu naj izpostavim to, kar, povedal, kar so povedali gospod Levandovski, gospod Deprej in ostali. Seveda se lahko strinjam z gospodom Levandovskim, ki je bil do nedavnega moj komisar, kar zadeva dejstvo, da predlog spremembe proračuna številka 3 in reševanje problematike plačil 2014 je predpogoj za to, da bo proračun 2015 verodostojen. Tu pa lahko dodam še naslednje. Proračun za 2015 je drugi v večletnem finančnem okviru in v primerjavi eh, z letošnjim letom eh, prinaša precej novosti. Skratka, poplačati moramo dolgove za nazaj in lotevamo se marsičesa novega. Delež plačil, ki so namenjena novim plačilom, novim projektom v 2015 je dvakrat višji kot v letošnjem, naprimer. In če želimo zagotoviti, da bo proračun za 2014 res pomagal Evropi, da izide iz krize, moramo rešiti problem plačil v 2014. Saj se ne sme zgoditi, da bomo sredstva za prihodnje leto enostavno porabljali za to, da bomo z njimi plačevali stare račune. Hvala. Merci, madame hvala lepa za te obetavne in optimistične komentarje. V bistvu nas bo to popeljalo v lepše poletje, ampak videli bomo, kaj bo potem. Je pa dobra perspektiva za začetek počitnic. Kakorkoli eh, že, eh, dobro je, da ste nas še enkrat upozorili, da je treba poskrbeti za plačila in biti vaš čas pozoren na nje. No, toliko v zvezi z letom 2014, potem glede sprostitve eh, varnostne rezerve, gospod Depre, eh, gospod predsednik, žal menim, da bo treba te dosjeje obravnavati relativno hitro, ker eh, sklep, ki ga predlaga komisija, je nujno potreben ravno za izvrševanje proračuna. Eh, ker če hočemo izvesti predlog spremembe številka 3, moramo ta dosje sprejeti čim hitreje, eh, ker je to, kot rečeno, že vse povezano. Eh, še zlasti povezano z možnostjo izvrševanjem predlagane spremembe proračuna številka tri, kot rečeno. Ne moremo tega v nedogled odlašati. Torej, imenovanje poročevalca oziroma poročevalke. Za sprostitev varnostne rezerve Ampak rekli smo, da bomo poročevalce imenovali 3. septembra. Nisem proti temu, hočem samo, da se zadeve dodatno potrdijo in da se vsi zavedamo, da je to nujno potreben pogoj, da lahko izvršimo predlog spremembe številka 3. Samo to sem hotel še enkrat povdariti. Hvala za vašo pripombo, hvala, ker ste še enkrat povdarili, kako je nujno potrebno imenovati poročevalca najpozneje 3. septembra. In seveda je treba potem dati tudi kratek čas, eh, možnost eh, poročevalcu, da se izrazi o tem. No prav, zdaj pa. Pojdimo naprej, ko gre za uporabo sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. To so te točke, ki jih vidite tukaj od 10 do 14 na dnevnem redu. Vidite, kakšen eh, tempo dela smo si zastavili in sedaj, če mi dovolite, gremo po vrsti od poročevalca do poročevalca. In potem bi. Eh, predlagal, da imamo pri vsakem od teh eh, sklepov še krajšo izmenjavo mnen. Torej, najprej uloga EGF 2014 nič nič ena L Nutriart, torej Georgios Hristos je na vrsti. Hvala lepa, gospod predsednik. Februarja je bila podana prošnja za finančni prispevek iz Evropskega sklada za globalizacijo zaradi odpuščanja v podjetju, ki se imenuje Nutriart in manjših podjetjih povezanih s to nekoliko večjo družbo. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil spostavljen zato, da bi omogočil podporo delavcem, ki so bili odpuščeni in pa samo zaposlenim, katerih dejavnost je prenehala zaradi velikih strukturnih sprememb v trgovinskih vzorcih kot posledica globalizacije in kot posledica globalne finančne krize. NutriArt je bila zelo znana družba v Grčiji, ki ne deluje več pridelovali so uh, žitarice, določene vrste kruha in poslovali so tako na domačem kot na tujih trgih. Moram reči, da se je komisija zelo hitro in učinkovito odzvala, kajti v obdobju štirih mesecev je objavila svojo oceno primera Nutriart. Komisija je skladno z vsemi relevantnimi določbami zakonodaje sprije, prišla do sklepa, da so pogoji za finančni prispevek iz sklada izpolnjeni in je zato podalo strezen predlog Evropskemu parlamentu in svetu. Tu gre za 508 odpuščenih delavcev iz podjetja Nutriart in povezanih podjetij. In eh, gre še za 25 samozaposlenih oseb, ki so ravno tako izgubile svoje delo. Gre za to, da bi financirali oziroma so financirali dejavnosti za 515 mladih, ki niso niti v izobraževanju, niti v usposabljanju. In vse gre za eh, pojav, ki zadeva območje Aten in uh, Makedonije, kjer je ki so pač tudi upravičeni do eh, sredstev in skupno število oseb tu je preko tisoč. To je seveda zelo relevantno, kajti tako v Atenah kot v Solunu je stopna brezposobnosti zelo visoka, tudi na nacionalni ravni je znaša 26 do 27 odstotkov. Eh, vseh dela zmožnih oseb in to je seveda vsaj evropski, če ne svetovni rekord. Upravičencem bomo pomagali s svetovanjem, dodatnim usposabljanjem in eh, tudi finančnimi prispevki pri eh, iskanju dela in zagotavljanju mobilnosti. gre za prizadevanja, ki so povezane tudi z zasebnim sektorjem, je pa to zelo pomemben korak pri zagotavljanju mobilnosti in eh, omogočanju stopa na trg dela, ponovnega stopa na trg dela v času, ko so pogoji zelo zaostreni. Skupaj gre za nekaj, šest, nekaj več kot 6 milijonov evrov, kar je približno 60 odstotkov vseh stroškov. In grške oblasti so že zagotovile, da s temi sredstvi ne bodo financirale ukrepov, ki so nujni eh, skladno z nacionalno zakonodajo in da ne bodo šli za izdatke skladno s kolektivnimi pogodbami. Gre pa za sredstva, ki se bodo uporabila v okviru programa Ministrstva za razvoj in ukrepi s katerimi se, eh, ki bo, se bodo financirali iz tega sklada, ne bodo deležni financiranja iz drugih instrumentov Evropske unije. Komisija je za mobilizacijo sklada predložila zahtevek za prenos v višini nekaj več kot 6 milijonov iz rezerve v ustrezno proračunsko vrstico, in tu gre za šesti tovrstni zahtevek, ki je bil proračunskem organu predložen v letu 2014. Mislim, da bi morali podpreti oceno komisije in potrditi njen predlog, saj je moja država v zelo zaostreni krizi približno 25 odstotkov BDP smo izgubili od leta 2008 in eh, opažamo prve znake ozdravitve ali oživitve, ampak eh, dolga pot je še pred nami, če želimo začeti eh, zniževati brezposobnost, ki je na rekordno visoki ravni. Hvala. No. Hvala lepa za to obrazložitev. Ali ima kdo kak komentar? Da, gospa, izvolite. Vielen Dank. Najlepša hvala. Sem nova članica odbora in tudi članica v odboru za zaposlovanje. V, sem v delovni skupini za eh, sklad za prilagoditev globalizacije. Včeraj smo razpravljali o zelo pomembnem eh, Eh, in zanimivem primeru in naj podam pripombo, ki je morda relevantna tudi za vas. Prvič gre za primer, ko eh, so v projekt oziroma vključeni oziroma ko so upravičenci lahko tudi mladi, ki niso v izobraževanju in usposabljanju. In razprava je potekala o tem, ali je to ustrezno Eh, rešena v tem primeru in odločili smo se, da bi morali nekako zaustriti in razdelati postopke, kako vključevati te mlade. V tem primeru gre za približno 500 mladih, kar seveda pozdravljamo. In seveda je pomembno, da se borimo tudi brezposobnosti mladih, ampak vendarle sam postopek za izvajanje mislim, da bo potrebno še dodelati in glede tega smo se strinjali tako prisotni poslanci kot eh, tudi predstavniki komisije in strokovnjaki. Zdelo se mi je, da bo ta informacija zanimiva tudi za vas. Najlepša hvala za to pojasnilo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj opozorim na to, da je Evropsko računsko sodišče pripravilo posebno poročilo o skladu za prilagoditev globalizaciji nekdani kolega Vili Itele je sodeloval pri tej, pri tej študiji in morda bi lahko tudi povabili eh, predstavnike računskega sodišča, da nam pridejo predstaviti to študijo, kajti mislim, da bi bilo to za nas zelo koristno. No, eh, najlepša hvala. Nekaj o tem sem hotel povedati tudi ob koncu sestanka. Morali bi si zastaviti neke vrste uh, Eh, načrt in skupaj z odborom za proračunski nadzor pogledati, kako bi koordinirali eh, svoje delo in tudi eh, poskrbeli za ustrezno predstavitev študije. Gremo naprej, gospod Kolman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi tu mislim, da se vsi strinjamo, da moramo ukreniti vse da bi znižali brezposobnost, zlasti brezposobnost med mladimi v Evropski uniji. Vendar pa moramo biti pozorni tudi na to, da kadar so ideje zelo dobre, takoj rečemo, dobro ideja je dobra, potem lahko eh, temu namenimo vsa sredstva kajti ravno na področju boja proti brezposobnosti moramo biti res previdni in zagotoviti, da bodo naše ukrepi imeli dolgoročne eh, učinke, da ne bomo vedno znova eh, zgolj gasili požarov, eh, kajti pri takih težavah je res potrebno spremeniti temeljne strukture in zato so potrebne tudi ocene, zato da vemo, kaj smo dosegli, da se naučimo eh, iz preteklih napak in da v prihodnje stvari počnemo bolje. In eh, v tem primeru pa nisem prepričan, eh, ali vse to drži. Hvala. Monde. Najlepša hvala. Ne vidim, da bi še kdo prosil za besedo. Naj vas spomnim, da bomo to obravnavali v odboru za proračun 11. septembra in potem na plenarnem zasedanju 16. septembra. To velja seveda tudi za druge sprostitve sredstva, o tem se bo torej še treba pogovarjati. Sedaj gremo pa naprej. EGF 2014 nič reči, da tehnična pomoč na pobudo komisije. Um, Hvala lepa. Strinjam se s uh, predlogi komisije, ki naj bi bili financirani kot tehnična pomoč. To bo poenostavilo postopek prijave in omogočilo boljši dostop do relevantnih podatkov. Prav tako podpiram predlagane ukrepe za znanje in informacije za dejenje znanja informacije prek Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije in njegove spletne strani in prek omrežje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Povezave z boljšim pregledom delovanja Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije bo to privedlo do boljšega izvajanja ukrepov tega sklada v prihodnje. Pozdravljam tudi širjenje področja uporabe tega sklada z vidika upravičenih eh, prejemnikov, tistih, ki so samo zaposleni in tudi za pridobivanje oziroma za personalizirane eh, storitve, tudi za tiste, ki so mlajši od 25 let in niso zaposleni oziroma v izobraževanju. Ali pa, če jih države članice namravajo zaposliti in so pod 30 eh, leti to pomeni, da bo treba število sredstev oziroma količino sredstev, ki je na voljo temu skladu, povečati. Pravzaprav podpiram tudi več dostopa na regionalni ravni in večanje možnosti na lokalni in regionalni ravni kjer bi se situacije, ki padajo v pristojnost tega sklada, lahko zgodile. Zelo pomembno je, da imamo ta lokalni in regionalni dostop, kajti vsaj na Irskem eh, moramo tam posvetiti več pozornosti, torej na ta input. Prav tako pozdravljam širjenje ciljev in meril tega sklada, da bi uporabil tiste, vključil tiste regije, kjer je manj prebivalstva. Obžalujem pa izjemni značaj tega ukrepa. Mislim, da bi bilo treba določiti višji letni prak. 500 delavcev, torej ta prak bi bilo treba znižati na 200 delavcev, s tem bi spodbudili dostop do tega sklada prav tako moram ustrajati na potrebi, da se je treba vrniti vsaj k isti prejšnji ravni odobritev sredstev za Evropski sklad, okrog 500 milijonov evrov, še zlasti ob upoštevanju, da se področje uprave tega sklada širi na podlagi političnih prioritet Evropske unije. Pod načelom um, proračunske unije je zaradi preglednosti zelo pomembno, da promoviramo integriranje tega sklada v evropski proračun. Še zlasti pa je nujno treba ponovno vključiti merilo izjeme v kriznih iz, uh, zadevah, in da se omogoči mobilizacija sklada tistim državam članicam, kjer so omejitve na družbenem, gospodarskem in drugim področju še izjemne. Tukaj govorim zlasti o takšnih državah kot so Irska, Portugalska in Grčija, ki jih je gospodarska kriza močno prizadela in tudi varčevanje. Brezposelnost, izguba delovnih mest in priseljevanje, vse tega je na Irskem veliko, še zlasti na Irskem, pa tudi Eh, na drugih delih eh, naše države je če dalje manj mladih in to bo zelo vplivalo na trajnost naših mest in eh, vasi. Torej je to nekaj nujnega, kar moramo obravnavati. Priporočila bi tudi več povezav med vsemi tistimi, ki sodelujejo pri prijavah za sredstva tega sklada. Uh, in mislim, da je treba pripraviti dopolnilne ukrepe na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, zato da bi delavci po eni strani dobili dovolj pomoči in da bi tudi bilo dovolj pravne pomoči za tem, da bi se ognili kakršnikoli zlorabi tega sklada. Pa še nekaj, kar zadeva pravni okvir in s tem se navezujem na to, kar je že bilo rečeno, kar so že povedali drugi govorniki z vedika spremljanja in odgovornosti. Uh, Glede na to, da je bil pravni okvir 17. decembra spremenjen, še vedno nimamo ocene vpliva teh sprememb, še zlasti, ko govorimo o mladih, ki niso izobraževanju in, iz, um, in uh, de, na delu. Pozdravljam, pozdravljam tiste spremembe, ki so privedle do povečanja področja uporabe tega programa. Si, madame vsi po vsej prezentaciji. Najlepša hvala za vaše mnenje in pojasnila. Gospod Vonka ima besedo. Zahvaljujem, pan predseda. Suhlasim s pani spravodajkinjou, že je potrebne. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvalil bi se poročevalki in strinjam se, da je treba povečati informacijsko kampanjo z vedika Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. Treba je okrepiti to kampanjo. Države članice bi si morale bolj prizadevati za ozaveščanju državljanov o tem skladu. Mislim, da bi to koristilo državam članicam. Komisija bi lahko pripravila določene pobude in morda bi lahko porabili tudi sredstva iz skupnega proračuna tudi upravičenci pozdravljajo dejstvo, da so bili postopki prijave oziroma zaprosila za ta sredstva poenostavljeni. Še bolj pomembno pa je, da se ponu, ponu, pomoč ponudi pravočasno. Merci, madame Udi. Thank you. Yes, I just, uh, Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila poročevalki in pomen vsega tega je, da lahko tudi regije imajo večji dostop in s tem daje Evropska unija dodatno vrednost, s tem, da zagotavlja sredstva tistim ljudem, ki jih najbolj potrebujejo in tudi, da ta sredstva stekajo tam, kjer so prepoznane resnične potrebe. Hvala lepa, ne videti, da bi se še kdo rad oglasil. Tako da gremo lahko naprej na tretjo ulogo, ki se nanaša na Romunijo. Zigfrid Mursan je poročevalec. Um, Hvala lepa. To poročilo zadeva uporabo sklada za, uh, uh, na, na podlagi prošnje rus, romunskih oblasti za družbo Mehel, ki proizvaja jeklo. Evropska komisija je maja letos sklenila, da so pogoji za uporabo sredstev izpolnjeni. Prav tako v svojem osnutku poročila se strinjam z Evropsko komisijo, da so pogoji za financiranje izpolnjeni in da je Romunija upravičena do teh sredstev. Kot sem že omenil, gre za družbo, ki proizvaja jeklo in kot seveda vemo, je prišlo do hudih strukturnih sprememb v jeklarski industriji v zadnjih letih, deloma tudi zaradi gospodarske krize. Proizvodnja končnih in eh, poldokončanih izdelkov je bila gospodarsko močno prizadeta in deleži evropskih eh, proizvajalcev so se bistveno zmanjšali v primerjavi s kitajskimi proizvajalci. In to je vsekakor posledica globalizacije. Kar eh, pa zadeva konkretno to romunsko družbo, ta je morala odpustiti več kot 800 ljudi med junijem in oktobrom leta 2012 in več kot 600 ljudi pred in po tem obdobju. Skratka, skupaj 1500 ljudi je bilo odpuščenih v tem podjetju. Okoli tisoč druž, eh, delavcev naj bi sedaj imelo koristi od ukrepov, ki bodo sofinancirani s tem skladom. Celotni znesek finančnih potreb znaša okoli 7 milijonov evrov, 50 odstotkov, torej 3,5 milijona evrov pa bi naj bilo financiranih iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Namen je ponovna integracija in zaposlitev tisoč delavcev, predlagani ukrepi pa so v, eh, poklicno usmerjanje, usposabljanje, tudi pomoč pri eh, eh, vajeništvu in um, individualne um, naloge. Hkrati pa naj bi se vzpostavila zadruga, ki bi zaposlila okoli 250 ljudi. Seveda bo ustanovitev to vrstne zadruge trajala nekaj dlje časa in ker je to nekaj novega z vedika financiranja Evropskega sklada, je Evropska komisija spotrebovala skoraj leto in pol za oceno tega projekta. Torej, romunske eh, Oblasti so ta projekt predložile že decembra 2012, komisija pa ga je za financiranje odobrila maja 2014. To pomeni, da je večina ljudi sedaj brezposobnih že skoraj da dve leti. Zato je tako zelo pomembno, da kot parlament hitro ukrepamo zdaj in kot ste tudi vi povedali, gospod predsedujoči, pri prejšnjem poročilu roki za parlament veljajo tudi v tem primeru, torej strani poslancev četrtega sprememba, potem pa moramo odločitev v tem odboru sprejeti 11. septembra, plenarnem zasedanju pa bi naj glasovali 16. septembra, torej v tednu plenarnega zasedanja, ki se začne s 15. septembrom. Komisija torej je podala svoje priporočila, vključena so tudi v moj osnutek poročila. Koristi pa naj bi eh, bile zelo konkretne za kakšnih tisoč delavcev, ki so ki jih je prizadela globalizacija, kot sem dobro pojasnil. Gre za področje, kjer pravzaprav obstaja zgolj ena, en sektor, ena industrija. To pomeni, da je tretjina delovne sile pravzaprav v tej regiji bila odvisna od tega jedlar, jeklarskega podjetja. Dobro pri tem pa so, da so lokalni zavodi za zaposlovanje medtem že začeli izvajati določene projekte, ki sem jih omenjal. Merci, monsieur Murson. Hvala lepa, gospod Murešan. E, kaj imamo še v zvezi z 2012? Euh, euh, Morda bi se morali vprašati, kako pospešiti ta e, proces, e, se ljudje ostajajo predolgo brezposelni in potem je težko znova začeti gremo naprej, gospod Delano. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil tem obrazložitvam, ker mislim, da gre za zelo pomembne zadeve, ki močno prizadevajo ne le Romunijo, temveč, če sem dobro obveščen, tudi druge države. Gre namreč tudi za vprašanja, ki so povezane tudi uh, Eh, s praktičnimi težavami, s katerimi se soočajo manjša podjetja v različnih državah in eh, še zlasti, kadar gre za nove materijale, je treba razmišljati na drugačen način. Tudi komisija je včasih predolgo odlašala z določenimi ukrepi in eh, sedaj, kadar govorimo o novih snoveh, novih materijalih, bi lahko bistveno spremenili industrijsko evropsko pokrajino in eh, morali bi dejansko poskrbeti za to, da se bolje eh, informiramo o tem, kaj se dogaja v Evropi na tem področju. Uh, eh, Salučijev uh, propunera dialoga, a če ste fondur pentru v veliki meri se strinjam s predlogom, da se ta sredstva namenijo temu zadevnemu projektu. Rad pa bi še osvetlil nekaj dodatnih vidikov. Prihajam iz te regije Transilvanije, kjer je bil, bil sedež tega podjetja oziroma kjer se je to podjetje nahajalo. Rad bi povdaril dejstvo, da je preteklo že 17 mesecev, odkar, bil, odkar so romunski organi uložili zahtevek in to uh, torej pomeni veliko dlje kot v primerjavi z drugimi projekti. Tiste vloge so bile vložene leta 2014, Torej, tukaj je šlo za 17-mesečni postopek in za tisoč ljudi, ki so toliko časa čakali na pomoč. To je zelo pomembni dejavnik. Prav tako govorimo o najmanjšem nizku znesku na zaposlenega v primerjavi z drugimi projekti, ki so bili predlagani. Pa še nekaj bi morali upoštevati, morda lahko vi to vključite v svoje poročilo, gospod Morišan. Morali bi povedati, da potrebujemo konkretni datum, na katerega naj bi bila sredstva dovoljena. 17 mesecev je že preteklo, tako da zdaj potrebujemo konkretni datum. Glede na to, da govorimo o tolikšni zamudi, bi morali se navezati tudi na današnjo situacijo. Kot rečeno, je odtlej preteklo sedemnajst mesecev prišlo je do inflacije kupna moč se je zmanjšala torej bi bilo treba te zneske prilagoditi ob upoštevanju teh dejstev pa naj še povem nekam naj meko je bilo rusko podjetje um, v prihodnjem obdobju bomo verjetno videli precej uh, zaprti ruskih družb in njihovi evropski delavci bodo tako verjetno ostali brez dela. In poslanci Evropskega parlamenta morajo biti pozorni na ta morebitni pojav in to realnost vključiti tudi v način izvajanja Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Merci. La parole est maintenant à... Hvala lepa, sedaj ima besedo gospod Avardel. Sem to tu na um, membro ali parlamentu. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Tudi jaz sem Romunka, eh, poslanka iz Romunije. Kot ste lahko razumeli, je to za nas zelo pomembna tema. Kot rečeno, 17 mesecev je preteklo, odkar je Romunija zaprosila za ta sredstva in resnično prosim poročevalca naj izpostavi kako nujno je da se ta sredstva takoj izplačajo govorimo o tisoč ljudeh v poročilu je tudi napisano da govorimo o monoindustrijskem področju oziroma območju ne gre zgolj za 1500 delavcev, ki so ostali brez dela. Govorimo tukaj o 1500 družinah, ki so pravzaprav ostale brez vsakršnega uh, um, uh, vira prihodka. Drugih delovnih mest na teh območju ni, tam ni mogoče početi kaj drugega. Tako da vas prosim, da podprete to poročilo in da tukaj pospešimo potek zadeve, kolikor je le mogoče. Lahko bi s tem dali tudi pozitiven zgled, če tudi, kot rečeno, je že preteklo 17 mesecev. sedaj je treba stvari pospešiti, to je pomembno za Romunijo in za Evropo. Potrebujemo končno rešitev. Najlepša hvala, gospod Banka ima besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Seveda podpiram ta ukrep, gre za standardno pomoč, ampak na nek način je tudi inovativni uh, način pomoči. Ti delavci bodo s to pomočjo kupili nove stroje, novo tehnologijo in to izpolnjuje merila za pomoč podjetjem za ustvarjanje delovnih mest. Gre torej za nov element, je zanimiv in morda ga bomo pregledali čez dve leti. Upam, da bo delovalo dobro in resnično upam, da bo ljudem odslej dobro šlo na tem področju. Très bien, c'est ce que je souhaite zelo dobro. Treba je imeti tudi evalvacijo stroškov, vsekakor. Naprav. No, Zdaj gremo pa lahko na četrto vlogo, četrto poročilo za izvanje IGF 2014-3S Aragon Food and Beverage Panja. In poročevalke Aneli Jatenmaki. gospa predsednica hvala lepa govorila bom finsko gospod predsedujoči kolegice in kolegi Španija je podala vlogo za uporabo sredstev Evropskega slada lani februarja in pridružujem se prejšnjim govornikom, ki so poudarili da bi lahko ukrepi bili sprejeti hitreje. 17 mesecev je preteklo, odkar je bila oddana vloga septembra, pa bo verjetno, ko bo sprejeta verjetno odločitev spre, septembra, bo torej preteklo že 24 mesecev. Tako da moramo trditi, da Evropa deluje zelo učinkovito na podlagi teh primerov. Sedaj pa, če povem nekaj o vsebini te vloge. Povezana je s področjem Aragona v Španiji, gre za industrijo hrane in pijače na tem območju. Ta industrija, ta sektor je bil zelo prizadet zaradi evropske finančne krize in um, to je veliko, v veliki meri škodilo zlasti temu sektorju in temu območju. Govorimo o 904 delavcih, ki so izgubili delo. Vloga je povezana s preusposabljanjem eh, ljudi. Ne vem, kaj se je v tem času sedaj dogajalo, ker je pač preteklo res ogromno časa. Skratka, gre za človeško uh, tragedijo, namreč to, da se sploh ni ukrepalo. Prosi se za 260 tisoč evrov in to je 60 odstotkov skupnih stroškov in storitev za brezposelne. Prav tako je bila ena od vlog udana že poprej, ena leta 2010, potem ena leta 2012. Razlogi za to pa so povezani s strukturo sektorja in z krizo v trgovskem sektorju, v maloprodajnem sektorju. Na tem območju je stopnja brezposelnosti rasla z 4 odstotkov v letu 2007 na 19 odstotkov zdaj. Tako komisija pravi, da ta vloga sedaj zadošča zahtevam in pogojem in uh, tej vlogi moramo torej dati zeleno luč, po mojem mnenju. Uh, pa dodala bi še, da bi bilo treba tukaj postopke pospešiti, še zlasti, če imamo v mislih dejstvo, da so, namen, da so ti ukrepi namenjeni usposabljanju brezposelnih in da vključujo tudi druge ukrepe, s katerimi naj bi ljudje dobili novo delovno mesto, bodi si doma ali v tujini. Stvari torej kasnijo in to v veliki meri ne gre zgolj eh, za to vlogo, ampak če želimo uporabljati ta sklad bomo morali glede tega nekaj storiti, kajti na ta način ne moremo delovati naprej. Merci, Hvala lepa, gospa poročevalka. Gospod Edeniki. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Kar zadeva to vlogo za IGF, e torej za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, bi povedal, da prihajam iz Aragona in da sem bil priča temu, kako grozno je to vplivalo na podjetja. Veliko malih podjetij je moralo zapreti vrata. Osebno poznam veliko ljudi, uh, ki so delali v hotelirski industriji, ki je v Španiji zelo velika industrija, ti so ostali eh, eh, brez dela in to je seveda privedlo do številnih osebnih tragedij. Skratka, obseg in razpon tega je ogromen, tega ne bi privoščil nikomor in resnično sedaj želim, da se. Uh, ta sklad uporablja hitreje in učinkovito. Prosim tudi, da se ta vloga odobri. Hkrati bi povedal, da sem preučil celoten seznam podjetij, ki eh, jih je eh, situacija prizadela. Gre za dolg spisek in na prvo roko poznam številne od njih. Ni res, Eh, nobenega naključja pri tem. Vse to kaže na veliko razsežnost tega, kaj se dogaja v Španiji v tem sektorju, pa tudi v drugih sektorjih. Skratka, to se dogaja tudi v številnih drugih južnih državah. Naj sklenem. Res je dobro, da pomagamo ljudem, ki trpijo, vendarle pa mislim, da ni prav, da tukaj zgolj imamo v glavi učinke globalizacije eh, kot tragedijo ali kot pretres. Eh, ni prav, da gledamo na globalizacijo kot na, na katastrofo, ki se bo zgodila, kajti iz te stvari se že dogajajo. Inte, inteligentni ljudje bi morali to vrstne tragedije preprečevati. Torej moramo razviti ukrepe, s kateri bomo preprečevali to vrstne dogodke v prihodnje. In mislim, da je to povezano s pomembno temo, o kateri bomo govorili v prihodnih mesecih, namreč, ko bomo govorili o prostotrgovinskem sporazumu za ZDA. Mislim, da so vse te teme medsebojno povezane. Hvala. Merci, monsieur Ekenikwe. C'est vrai que. Voilà les pas res je, da bi bilo pravilno vnaprej predvideti in da bi bilo možno razmisliti vnaprej o učinkih globalizacije. To bi lahko bili storili na mesto, da se sedaj odzivamo za nazaj. In eh, zdaj ne vem, ali bi še kdo rad kaj povedal o tem. Ne, potem gremo naprej na peto vlogo. In sicer to je 2014-2 NL Gelderland Overijssel Construction Nizozemska. In dajem kar besedo poročevalcu. To je Paul Tang. Being a new member of parliament, I was... Sem novi član tega parlamenta in zanimalo me je, kako se sredstva globalizacijskega sklada uh, rabijo oziroma koristijo. Zato sem prevzel ta primer in ugotovil sem, da pravzaprav se ta sredstva koristijo dobro. Treba je razumeti, da je nizozemska kot številne drž druge države prizadela finančna kriza. Ampak zlasti gradbeniški sektor je bil tisti, ki je trpel najhujše posledice. Gradnja novih hiš je močno upadla še zlasti zaradi tega, ker banke niso financirale um, hipotek in uh, jih nudile. To pomeni, da so padle in se sesule cene um, hiš, hkrati pa tudi je močno upadla gradnja novi, novograden. Torej, Res pa je, da se je to še zlasti dogajalo na obrobju države. Obstajajo precejšnje razlike med centrom, središčem države, kjer se trg že pobira, vendar pa na periferiji, na obrobju uh, so posledice najhujše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 da to, kar se zdi kratkoročna brezposelnost, da se to pravzaprav lahko razvije in pretvori v dolgoročno brezposelnost. Še zlasti to pomeni in velja za delavce v gradbeništvu, še zlasti za majhna podjetja, so bili, kjer so bili številni samozaposleni. To so ljudje, ki niso imeli izjemnega usposabljanja in izobraževanja, večinoma gre za zelo praktične ljudi, ki dejansko sedaj potrebujejo pomoč za to, da bi znova našli svoje mesto na nizozemskem trgu dela. Skratka, zdi se, da so ti ukrepi dobro usmerjeni, gre za eh, sektor gradbeništva na obrobju države in sredstva se bodo eh, porabila zlasti za asistente, ki pomagajo pri iskanju novih delovnih mest na nizozemskem trgu dela. Zato mislim, da resnično lahko pozdravimo ta predlog. Hvala. Merci, monsieur le rapporteur. Hvala lepa, gospod poročevalec. No, sedaj pa vabim vse tiste, ki bi radi podali kak komentar, naj to storijo kar takoj. Nihče ne prosi za besedo. Čas je torej za glasovanje, a se upravičujem, izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Moj kratek komentar. Eh, pri vseh štirih poročilih smo slišali o problemu, to se pravi o prepoznem načinu za hitrejše ukrepanje za dodelitev teh sredstev državam. Zato predlagam, da se eh, čim prej poišče vzrok za to počasno ukrepanje in tudi način, kako to hitreje rešiti bi pa mogoče še prosila poročevalce teh poročil ali pa tudi prihodnje poročevalce, ko bo prihajalo do problemov, um, to se pravi črpanje teh sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije, da v svoje poročilo vključijo tudi posledice, ki so nastale zaradi prepočasnega načina uh, za uh, dodelitev teh sredstev. Uh, mogoče bi se morali tudi vprašati, uh, če bo prihajalo to se pravi zaradi globalizacije še naprej do teh problemov ali ima ta evropski sklad dovolj sredstev za hitrejšo odpravo teh posledic. c'est vrai que chacun des rapporteurs a euh, formulirali. No, res je, da je vsak poročevalec že izrekel nekaj kritik na to temo eh, zelo počasnega odzivanja in tega nesrečnega dogajanja zaradi eh, globalizacije in eh, prav gotovo bomo nadaljevali s temi prizadevanji in razumemo vse države članice, ki so zaskrbljene zaradi plačil, ki jih ne prejemajo in eh, v bistvu smo bili priča kar celemu plazu kritik eh, in morda je ravno zaradi tega tudi eh, pravi čas, da naš odbor oblikuje svoja mnenja je pa tudi na komisiji da se odzove. Indeed, I was, I was uh, planning not to intervene, but since uh, so many persons have made reference to the issue of the delays, maybe just to clarify the issues. Ampak ker se je toliko ljudi sklicevalo na zamude, bi želela pojasniti zgolj troje. Kot prvič, kot veste, obstajajo nova pravila, ki zmanjšujejo roke za sprejmanje odločitev o tovrstnih projektih. V primeru novih projektov bo treba treb, sprejeti odločitev v štirih mesecih. V prvem primeru, o katerem smo govorili v Romuniji, je, so se uporabljala še stara pravila, zato je prišlo do tako sta, eh, dolgih zamud. In tudi poročevalec sam je povedal, da je bila težava povezana tudi z oblikovanjem zadruge. Treba je preveriti, da bo to dejansko izvedljiv projekt, da bo obstajala potreba po teh izdelkih in da bodo ljudje dejansko sodelovali v zadrugi. In to je bil glavni razlog za zamudo pri odločanju o tem primeru. Kot drugo bi želela pojasniti, da je prišlo v španskem primeru morda do mm, eh, nes, eh, nesporazuma, kajti eh, ta predlog je bil v dan februarja 2000. 2013, tako da ni prišlo do tolikšne zamude. Če se obe veji proračunskega organa strinjata, potem pravzaprav potrebujemo zgolj dva tedna za izplačilo sredstev. Tako da podpiram to, da bi naj Evropski parlament čim prej je sprejel odločitve, tako da mi potem dejansko lahko tudi izvršimo te odločitve in sklepe v čim prejšnjem času. Eh, no, žoga je sedaj na strani parlamenta in eh, potem bomo seveda morali še veliko hitreje odreagirati, predvsem kadar bo šlo za glasovanje in da bomo vedeli, eh, kam poslati gasilce, če lahko tako rečem, če že izbruhne požar. In mislim, da se bo treba tega lotiti resno in hitro in poskrbeti za ta plačila. No, sedaj, če vzamemo skupaj vseh teh pet eh, vlog, ki se nanašajo na odpravo posledic globalizacije oziroma na prilagoditev globalizaciji, smo sedaj pri glasovanju. Gospod eh, Gerard Depre in gospa Almajer sta poročevalca, tako da se lahko Eh, lotimo glasovanja, vendar je ura šele 12, glasovanje pa je bilo predvideno ob 12.10, tako da nekaterih kolegov in kolegič ni, ampak ne vem, sprašujem vas, gospode prijali, naj kar glasujemo. No, sam sem imel namen pohiteti, tako da se mi zdi, da bi bilo treba sedaj glasovati, tudi če nekaterih kolegov ni, mislim, 12, 10 ali 12, 12 ni tako velika razlika, razen če ima kdo kak hud ugovor proti temu, kar sem pravkar rekel in eh, če nihče ne ugovarja, lahko zelo hitro uh, glasujemo. Gospa Holmajer, ali vi morda oporekate temu? Dve minuti vam damo na voljo za odgovor kratko pojasnilo k trem prenosom. Ne bom dolga. Prvo gre za um, nadzornika. Um, za zaščito podatkov, ki potrebuje prenos. Tukaj stvari niso zapletene, gre za uh, preoblikovanje enega delovnega mesta, dokler pač ne bo mogoče najti uh, ustreznega zaposlenega. Gre za 450 tisoč evrov. Potem imamo tukaj eh, delovno mesto v odboru regij, kjer naj bi ena oseba obiskovala tudi jasli, gre za običajno situacijo eh, zaposlenih v odboru regij, tako da lahko tudi uporabljajo uh, jasli in vrtce drugih ustanov. Zato jim zagotovimo tista sredstva, ki so na voljo v ust njihovih ustanovah. Gre za 62 tisoč evrov. Potem tretji prinos pa zahteva znova odbor regije, gre pa za spremembo. Um, našega sklepa, ki smo ga nekoč sprejeli, EKR je medtem poslala politična skupina in temu moramo tudi eh, sprostiti določene vrstice. Pravzaprav je stvar nezapletena in kot odbor za proračun bi pravzaprav to naj zahtevali že v prejšnjih sklepih. Si, Hvala lepa. Sedaj imam spet besedo Gerard Depre. Čisto na kratko, gospod predsednik prejeli smo kar velik svežen predlogov za transfer, za prenos, torej 12, 13, 14, 15 in 16 bomo poslali nazaj v obravnavo in bomo obravnavali na enem od drugih sestankov. Eh, danes pa bi lahko glasovali za virman številka 11 kjer je za uravnovešanje eh, decentraliziranih stroškov, to je vse v pristojnosti komisije, potem Virman 18 eh, gre za avans, ki ga bo treba poplačati v letu 2015. To je predvideno bilo predvideno že v septembru 2014, gre za mehanizem, ki je ključnega pomena, eh, ki lahko pripomore zvišanju zmogljivosti eh, bank. Ta sredstva bodo vrnjena proračunu, kot rečeno, potem je Virman 19. Eh, Horizont 2020 je bil prilagojen po sprejetju rebalansa proračuna in eh, mislim, da je treba upoštevati eh, porazdelitev sredstev glede na eh, zakonodajno podlago, ki je bila sprejeta leta 2014. Potem Virman številka 20, ki se nanaša na Srbijo in Črnogoro, ki omogoča optimalno črpanje kreditov, tema dvema državama v sklopu eh, predpristopnih eh, sporazumov in eh, to je bilo že v osnovi predvideno, tu ni nekih bistvenih obrazložitev, potem naslednji verujem prenos 52 milijonov v zvezi s Sirijo. Potem imamo še prerasporeditev 125 milijonov za Sirijo. To je seveda širša zadeva, ker ne gre samo za Sirijo, ampak tudi za odpravo posledic v sosednjih državah. Upam, da je to vsem dovolj jasno. Eh, hvala lepa za ta pojasnila. Ali ima kdo kak komentar ali vprašanje? Še pet minut do glasovanja. Ali ima še kdo kakšno vprašanje, če ni vprašanj? Ali mislite, da lahko kar glasujemo? Mm, da ne bomo potem rekli, da je sistem preveč inerten, sedaj imamo priložnost, da zadeve pospešimo. Pa glasujemo v svežnju. predstavil gospod Depre, tisti, ki so torej za, naj dvignejo roko, prosim. Hvala. Kdo pa je proti? Tisti, ki so proti, naj dvignejo roko. Jih ni. Ali se je kdo zdržal? Dva sta se vzdržala. Hvala lepa. Tako smo se torej odločili gremo na druge oddelke, kot nam jih je predstavila gospa Hohmajer, torej odbor regij, prerasporeditev sredstv. Kdo je za? Hvala lepa. Kdo je proti? Nihče ni proti. Ali se je kdo zdržal? en samozdržan. Gremo naprej. European Data Protection Supervisor. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Nihče. Je kdo vzdržan? Dva vzdržana. In zadnje v zvezi z odborom regij. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Njih ni. Vzdržani dva. No, s tem mislim, da smo zaključili z dnevnim redom. Še kakšno vprašanje? S tem lahko zaključimo dopoldanski del našega zasedanja. Vidimo se spet ob treh, ko se bomo srečali s trojko decentraliziranih agencij. Konec za enkrat, se vidimo k malu. Thank you.